gospoda komisarja Andru Kajtisa. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste dali komisiji priložnost za izmenjavo mnen o zelo pomembnem vprašanju sektorja hidroenergije v Evropi. 40 odstotkov vse, eh, vse obnovljive energije predstavlja hidroenergija, torej to je največji ver eh, obnovljivih, eh, obnovljiv, torej največji obnovljiv ver energije v Evropi in to je. To ustreza tudi prioritetnim uh, ciljem uh, varnosti, vzdržnosti in konkurenčnosti. Uh, komisija si prizadeva za to, da bi zagotovili uh, dostop vseh do hidroenergetskih eh, verov in eh, to z različnimi instrumenti, od pristojbin na lokalni ravni do drugih eh, instrumentov in to v korist potrošnikov. Komisija se zaveda vseh gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov um, hidroenergetskega sektorja in eh, države članice so tiste, ki so pristojne eh, za izrabo tega sektorja v, eh, torej na lastnih območjih in v to komisija ne bo posegala. Države članice lahko najdejo ravnotežje med um, evropsko zakonodajo in pa lastnimi postrebami. Uh, Torej, če se država članica odloči, da bo dala koncesijo za um, upravljanje takšnega obrata, potem mora pri tem spoštovati zakonodajo Evropske unije na področju javnih razpisov. Mora spoštovati tudi transparentnost in um, če v tem postopku pride do uh, um, kršenja evropske zakonodaje, potem se koncesijo podaljša uh, sedanjemu imetniku koncesije, dokler se zadeve ne uredijo. Torej, lahko bomo imeli različne pristope in glede na raz, pristop, ki si ga bomo uh, izbrali, uh, bodo posledice tudi drugačne. Torej, nacionalni režimi na tem področju morajo spoštovati tudi zakonodajo Evropske unije na področju energetskih virov, naprimer eh, direktiva o elektriki. Koncesije eh, morajo eh, spoštovati enako in pošteno obravnavo vseh operaterjev in ko se koncesije porazdeljuje po evropskih državah, potem je treba upoštevati tudi konkurenčna pravila Evropske unije, zlasti na področju um, monopolov in pa na področju konkurenčnosti. Kajti treba je zagotoviti, da ne eh, prihaja do neenakih eh, pogojev eh, konkurenčnosti in eh, da pride do izrabe prevladujočega položaja na trgu. Torej, eh, hidroenergetske eh, koncesije se lahko obravnava kot državne pomoči, torej, če se to odvija v kontekstu državnih pomoči in če to vodi tudi v učinke na trgovino in v izkrivljanje konkurence. Eh, prav tako eh, je treba pri tem upoštevati eh, naslednje pogoje. Naprimer, da je državna pomoč plačana v obliki mm, državnih sredstev da se nekaterim podjetjem daje selektivno prednost v relevantnem eh, trgu elektrike in to mm, mora tudi učinkovati na trgovino in na izkrivljanje konkurence in to se zelo verjetno tudi zgodi glede na to, da se elektrika prodaja po konkurenčnih eh, principih v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod komisar. Ja, seveda govorimo o sektorju hidroenergije v Evropi in sedaj bodo spregovorile politične skupine. Najprej gospod Tajani v imenu Elesa, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Hidroenergija je zelo pomembna za doseganje ciljev zmanjšanja eh, CO2. -ja ampak sistem koncesij ni homogen v državah članicah. Ponekod imamo take koncesije, ki ne zapadejo, drugot jih je možno eh, ob, ponoviti, drugot imajo spet druge sisteme in operatori, operaterji se s tem soočajo z velikimi težavami. In zato potrebujemo normativni okvir, ki bo enoten, če želimo vzpostaviti enake eh, poguje za dostop do trga na osnovi odprte in lojalne konkurence. Ta razprava, gospod komisar, služi temu, da nam poviste, kako bo komisija spodbujala večjo konvergenco na eh, sektorju hidroenergije v Evropi, upoštevajoč razlike, kar zadeva režime in postopke v zvezi s koncesijami. Želimo videti in uh, želimo si od vas bolj aktivno vlogo, ne samo, da se ukvarjate s spoštovanjem pravil konkurence, kajti različni sistemi koncesij na sektorju hidroenergije kaže, da je treba spremeniti konkurenčna pravila na evropski ravni in treba je razviti taka pravila v interesu podjetij, predvsem velikih in majhnih podjetij. Ne služijo nam abstraktni procesi, kajti to postavlja pod vprašaj in ogroža zaposlovanje v Evropi in tudi sistem eh, ekonomije v Evropi. Vem, da niste pristojni za ta sek sektor. Um, um, ampak kljub temu vas eh, prosim, da se zauzamete za to, da dobimo bolj aktivno vlogo komisije pri tem, kajti samo spoštovanje pravil ne zadostuje, če želimo podpreti sektor hidroenergije. Hvala. Ne bom poudarjala pomena tega sektorja in njegove gospodarske vrednosti. Mislim, da je gospodarski prispevek enak kot BDP Slovenije. To ste že vi sami povedali, gospod komisar. Ampak zelo iskreno bi vam želela povedati, da to, kar ste povedali, je zelo abstraktno in nima veze z realnostjo, e, problemi in e, zahtevami tega sektorja. Tukaj imamo veliko ovir. Namreč e, razlika v sistemih podeljevanja koncesij v različnih državah članicah vodah ter postopki uporabe vira hidroenergije, to povzroča e, izkrivljanje in e, neravnotežje pri možnostih za izrabo tega energetskega vira. Druga ovira. Komisija ima različne in protislovne pristope. In to vsak direktorat zase, direktorat za uh, konkurenčnost pravi eno, direktorat za gospodarstvo nekaj drugega in to pomeni, da od vas prihajajo povsem različne izjave in priporočila in to povzroča take paradokse, kot naprimer ta, da države, kot je moja, morajo plačevati sankcije zato, ker niso zagotovile liberalizacije dovolj hitre. Druge države, ki pa nimajo časovnih omejitev in ki nimajo konkurenčnih postopkov za podeljevanje koncesij, pa nič. In zato, gospod komisar, tudi jaz od vas pričakujem zelo um, jasne ukrepe, ki bodo pripeljali do homogenega zakonodajnega okvira in e, to zato, da se ne bodo dogajale stvari, ki sem jih izpostavila. Evropa gotovo ne kaže dobre slike, če se na toliko področjih kažejo tako raznolike prakse e, kot na področju hidroenergije in mislim, da bi potrebovali tudi na tem področju skupni trg in skupno delovanje. Hvala. Gospod Selimovič, minuto in pol. Hvala lepa za besedo. Torej, um, Evropska uh, uh, komisija je tu predlagala strategijo uh, za uh, sektor uh, hidroenergije v Evropi. Uh, torej, vsak naj bi imel uh, dostop uh, do vzdržnih verov energije. Zato se mi zdi pomembno, da imamo tudi hidroenergijo energijo v eh, tej mešanici, kajti eh, torej 16 odstotkov eh, elektrike prihaja iz hidroenergetskih virov v primerjavi z desetimi odstotki pred nekaj leti. Torej, ne gre samo za to, da bolje uporabljamo obstoječe vire, temveč tudi, da izkoristimo potencial, ki ga predstavlja hidroenergija, naprimer v državah kot so Albanija, Bosna in druge. Torej, 35 odstotkov v Albaniji in 37 odstotkov v Bosni. Torej, ne gre samo za boljšo zakonodajo in obstoječe vire, treba si je pogledati tudi sosedne države zato, da lahko razmislimo o tem, kako lahko eh, uresničimo cilje energetske unije. Torej, močnejši bomo, če bomo držali skupaj in eh, to eh, tudi na področju energetike, zlasti hidroenergije. Hvala lepa v imenu skupine GUE in NGL, gospa López Pernejo, minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Zadovoljna sem, da imamo priložnost razpravljali o tem. Namreč ob dveh priložnostih, ko sem postavila pisno vprašanje o koncesijah za eh, hidroelektrarne v Španiji, je eh, komisija odgovorila pomankljivo. Skrbijo me vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo. Plačila, regulirana plačila za hidroelektrarne so presegla uh, strošek naložb. Uh, Eh, poleg tega eh, ugotavljamo številne zamude in eh, pomenkljive prihodke iz podeljevanja koncesij. In zdi se mi, da komisija ne upošteva škode, ki jo mu utrpijo uporabniki zaradi ravnanja elektrarna. In v Španiji imamo tudi uh, globe zaradi zaračunavanja marginalnih stroškov se strani hidroelektrarn, uh, kar je povezano s tem, da se v Španiji daje prednost velikim proizvajalcem energije. In zato želim še enkrat poudariti, da uh, hidroenergija igra izredno pomembno vlogo pri tranziciji na eh, obnovljive vire energije. In zaradi tega je treba ta energetski trg dobro regulirati, saj je to v splošnem interesu. Saj eh, tudi zaradi tega, ker eh, ima ta energetski vir eh, pomemben vpliv na okolje ter na druge gospodarske in še zlasti na kmetijski sektor. Zato je treba uh, to obravnavati eh, usklajeno uh, in ne razpršeno med različnimi agencijami in odgovornimi organi. In zato prosim, da komisija uh, jasno odgovori na vprašanje, ki smo jih zastavili. Hvala, gospa Mišel Rivazi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Uh, Uh, ja, torej, um, te jezovi uh, pri hidroelektrarnah uh, so zelo pomembni. Torej, uh, ne gre samo za to, da to omogoča uh, proizvodno električne energije, temveč je tudi, to tudi del pokrajine in kulturne dediščine. In to predstavlja tudi varnost za ljudi, ki živijo v teh krajih. Torej, uh, Ne gre samo za to, ali mora biti operater javni ali zasebni, kaj ti itak bo plačeval eh, iste eh, pristojbine. Ne, eh, gre za to, da se moramo vprašati, kakšno dodano vrednost bo nov koncesionar prinesel tudi na lokalni ravni. Eh, torej pri obnovi eh, koncesij eh, se pojavlja naslednje vprašanje, torej razdrobljenost koncesij lahko vodi v neustrezno upravljanje virov in to je lahko nevarno. Torej koncesije so redke in to omogoča tudi ustrezno upravljanje z jezovi, zlasti ko gre za več jezov v eni koncesiji. Torej zanima me, ali bo komisija predvidela koncesije po jezu eh, ali si bo prizadevala za združitev jezov v eni eh, dolini. Eh, gospod Helmer. Well, you, Hvala, gospod predsedujoči. Veliko krat sem si tu prizadeval za to, da um, ne bi eh, sprejemali obnovljivih verov energiji, kot so naprimer veder, veternice in druge. Eh, zato sem zelo vesel, da eh, govorimo končno o obnovljivem verem energiju, energije, ki je smiseln, ki je poceni, ki je učinkovit in tako dalje. Torej v vseh vidikih je hidroenergija Eh, torej popolno nasprotje sončni energiji in veterni energiji, ki je v zadnjih letih povzročila takšen um, dvig cen eh, elektrike in vodila tudi v um, delokalizacijo uh, proizvajalcev izven Evrope. No, sedaj imamo vprašanje licenciranja eh, teh eh, hidroenergetskih virov. Mi si bomo prizadevali za eh, to, da eh, hidroenergija ostaja nacionalna, eh, tako kot to velja za Združeno kraljestvo in da se ne odloča o tem v Bruslju. Gospod Karinš, minuto in pol. Predsedajte, kungs. Edomajmes, noskan zvans. Boks. Hvala lepa. <clears throat> Eh, torej, če eh, stopita dva bokserja v krug in en eh, dvigne roko, drugi pa ne, drugi ima roko privezano na hrbet. To je taka podobna situacija. In če bi videli to sliko, bi rekli, to je krivično, to ni pravična tekma. Ampak, eh, gospe in gospodje, kaj opažamo na energetskem trgu in predvsem na sektorju hidroenergije? V različnih državah imamo različna pravila glede na eh, proizvodnjo to vrstne energije. Problem je ta, da električna energija svobodno teče preko eh, državnih meja, konkurenca pa je izkrivljena. Konkurenca pa je izkrivljena zaradi različnih pogojev v državah članicah in zaradi različnih pravil na področju hidroenergije. Mm, zahteve glede pri investicijah so različne, ampak elektrika teče čez državne meje. To je kot boksar, ki naj se bori e, z eno pestjo proti boksarju, ki uporablja dve pesti. Če želimo, Eh, pravičen eh, trg energije v Evropi moramo zagotoviti enaka pravila za vse. Oba boksarja morata uporabiti obe pesti za ta boj. Uh, Hvala lepa. Gospod eh, Denano, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, glede uh, tega vprašanja. Torej, s tem vprašanjem sem želel opozoriti na zelo pomembno vlogo hidroenergije v Evropi, ne samo zato, ker je to pomemben vir. Um, obnovljive energije in ki jo je mogoče tudi hraniti in zato, ker veliko prispeva k avtonomiji in pa samostojnosti Evrope na energetskem področju. Poleg tega je tudi sektor hidroenergije eh, in pa jezovi omogočajo tudi ustrezno upravljanje z pokrajinami in eh, zato eh, tudi vpliva na različne sektorje, na kmetijstvo, na turizem, Eh, in eh, druge sektorje. Prav tako prispeva tudi k koheziji eh, na posameznih območij. Opozoril bi komisijo na to, da je treba pojasniti situacijo na področju hidroenergije v Evropi in da je treba tudi upoštevati zakonodajo v posameznih eh, državah, da je treba upoštevati zgodovino posameznih eh, držav, eh, kot je pred nedavnim pokazala študija iz Firenca. In če ne bomo upoštevali vseh teh vidikov, lahko povzročimo Eh, da bo prišlo do precejšnje škode v ekosistemih in zato bi eh, želel eh, prositi komisijo, da ne odpre možnosti, da bi prišlo do neustrezne ocene vseh teh posledic za upravljanje v Evropi, torej tega sektorja. Gracias, presidente. Sí, señor comisario. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa je regija na svetu, ki najbolj izkorišča hidroenergijo, pa čeprav so številne elektrarne tako stare, da bi jih bilo treba tehnološko um, izboljšati um, in tudi njihovo moč. Um, z, to je v bistvu obnovljiv vir energije in na katerega se lahko zanesemo, kadar uh, smo priča viškom uh, v, na trgu. In zato bi moral biti glavni cilj Evropske unije ta, da se zauzema za ta hidroelektrični sektor. Potrebovali bi uh, taka jamstva za finančne naložbe v ta sektor. Uh, V nekaterih državah in tudi v Španiji so, um, imamo ovire pri uh, postopkih eh, za uporabo obnovljivih virov energiji. In to tudi zato, ker nimamo prave evropske strategije na tem področju. Zato so operaterji in uporabniki precej negotovi in zato me zanima, uh, Eh, v kolikšnem roku lahko premustite te negotovosti in kako sodelujete z operaterji ter podeljevalci koncesij, zato da bi vzpostavili prave evropske standarde? Eh, gospa Grostet, najlepša hvala, gospod predsedujoči. 16 odstotkov energije na svetu je hidroenergije, to je torej tretji najpomembnejši vir. To je še zlasti pomembno, zato ker je to energija, ki je zelo pomembna na našem teritoriju, ki um, ponuja zelo visoko število delovnih mest in ki se dobro vključuje v vsa območja, mestno, gorsko, podeželsko in tako naprej. Um, Ob eh, primernem upravljanju jezov eh, ohranjamo tudi kulturno in eh, naravno dediščino. Poleg tega je to tudi v skladu z okoljskimi in nizkoogličnimi cilji. Hkrati pa ta sektor ni samo vir obnovljive vir, e, energije, temveč je to tudi eden redkih sektorjev, ki omogoča shranjevanje proizvedene energije. In zato se ne sme tega sektorja brutalno in preuranjeno spodkopavati. Eh, v Franciji so bili veliki napori uloženi v ta sektor in e, zato moramo paziti, kako z njim ravnamo ti signali, ki jih eh, pošilja Evropska komisija danes eh, investitorjem, niso pozitivni. Eh, še zlasti ob te zelo težki eh, energetski situaciji v številnih državah članicah Evropske unije, je postopanje Evropske komisije eh, nerazumljivo, saj neupravičeno kaže s prstom na domnevne kršitelje. In zato me zanima, kako namerava Evropska komisija eh, odgovoriti na skrbi, ki jih izražajo še zlasti operaterji v gorskem sektorju. Hvala. Ja, zelo sem zadovoljen da imamo to razpravo eh, ob tako pozni uri eh, to zelo pomembno razpravo torej sto letja eh, izkušenj so bila uložena v ta sektor in sektor hitroenergije lahko Eh, igra zelo pomembno vlogo tudi pri izpolnjevanju naših eh, podnebnih ciljev. Torej, to je eh, en izmed najpomembnejših virov električne energije v Evropi in predstavlja več kot 80 milijard evrov prihrankov pri uvozu fosilnih goriv. Torej, To je pomembno ne samo zaradi vpliva na podnebje, temveč tudi eh, zato, ker nam omogoča večjo, odvisnost, večjo neodvisnost od fosilnih um, goriv. In na ta način lahko dopolnimo z hidroenergetskimi veri tudi vire energije, kot so veterni in sončni vire energije torej hidroenergija je, eh, ima tudi eh, najbolj eh, učinkovito hrambeno tehnologijo, ki jo poznamo. In kaj je rezultat? Torej, rezultat bo odvisen od cen. Moramo uporabiti nov, nov mehanizem za to, da bomo dosegli, da se bo hidroenergiji priznalo njeno pravo mesto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 Eh, omogočiti normalna tržna pravila. In komisija bi se morala tudi tega zavedati. Hvala. Zdaj pa gospod Lavija. Gospod komisar, danes razpravljamo o zelo pomembnem vprašanju. V Parizu smo se dogovorili o skupni svetovni zavezi z usmerjeni v zmanjšanje podnebnih sprememb. In ob tem potrebujemo nove alternativne vire energij. Energije, ki bodo imele nizke izpuste oglika. Hidroenergija je ena od takih oblik energiji. Eh, ki nam omogoča tudi več fleksibilnosti v proizvodnem procesu. Vendar pa je sektor hidroenergije v Evropi v težavah. Tukaj eh, lahko ne bo novih naložb, morda ne bo možnosti za izkoriščanje, zato ker nimamo skupnega homogenega zakonodajnega okvira. Eh, Eh, kot je rekel kolega, tukaj ne gre samo za konkurenčnost, gre za hujše stvari. Ni namreč možno, da na tem istem trgu, na enotnem energetskem trgu, ki si ga v Evropi želimo, obstajajo nekateri, ki ohranjajo svojo privilegirano situacijo na eh, nacionalnem trgu trgu, nima pa možnosti, da bi se usmeril tudi na druge trge. Potem pa drugi, ki imajo odprt notranji trg, nimajo pa možnosti, da bi šli ven iz njega. In zato potrebujemo nov homogen zakonodajni okvir, v katerem bodo vsi na isti ravni. E, okvir, ki bo omogočil investicije in konkurenčnost. Hvala. Ja, eh. Hvala, gospod Levija. Zdaj pa imamo še uh, prosto razpravo, Catch the Eye. In prvi bo Mišel Donta. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, jaz služi proizvodnji energije. Hkrati je to uh, sredstvo za uh, urejanje okolja in za ohranjanje okolja in hkrati nekaj, kar omogoča uh, ohranjanje lokalnega prebivalstva tam, kjer živi. In taki predpisi, kot jih imamo in besede Evropske komisije ne morejo trajati v nedogled. Potrebujemo primirno politiko, konkurenčno in gospodarsko politiko. Uh, Ta evropska energetska pokrajina je zelo raznolika in zato potrebujemo komisijo, od komisije takšen zakonodajni okvir, ki ga bodo lahko vsi razumeli in vsi upoštevali in da bomo z njegovo pomočjo ustvarili res um, energetsko unijo v Evropi. Hvala lepa, gospod poslanec. No, ti smo jaz gospa predsednica! hidroenergija predstavlja petnajst do dvajset odstotkov vse proizvedene energije. E, to področje je tudi zelo pomemben vir zaposlitev. Hkrati je to povezano z obnovljivimi viri energije in je v skladu s cilji eh, Evrope 2020. Eh, in eh, to je tudi nekaj, kar v Grčiji imamo in kjer Grčija še ni bila razprodana, ampak kar si marsikdo želi. Zaradi izkoristka tega energetskega vira. Ampak vse te naložbe, ki bi jih tu potrebovali, eh, ne bodo nikoli uresničene, sploh ne se strani zasebnikov, ki želijo zaslužiti na hitro. In viri v Grčiji bi morali ostati daleč od rok in interesov trojke ter uh, biti izkoriščeni zgolj v interesu uh, Grčije. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije dajemo besedo še komisarju. Hvala, gospod predsedujoči, gospod in gospodje. Hvala za to zelo koristno razpravo. Hidroenergija je ključni vir obnovljivih energij in hidroenergetski sektor je pomembno področje v Evropski uniji. Raznolikost eh, regulatornih režimov v državah članicah je treba priznati nacionalni režimi o hidroenergetskih koncesijah se morajo držati evropskih zakonov. Komisija bo še naprej pregledovala spoštovanje evropskih pravil in to je v skladu s cilji energetske unije, da bi imeli integriran energetski trg, kjer je varna preskrba z energijo zagotovljena. Komisija si preverja hidroenergetske koncesije v, drž v številnih državah članicah in je že sprožila postopke zaradi kršitev pravil in takih bo mogoče še več, če bomo ugotovili, da je prišlo do kršitve evropske zakonodaje, kar zadeva direktiva o storitvah, o koncesijah in konkurenčno pravo. Nekateri so omenili, da je malo kooperacije v komisiji, ampak to ni res. E, imamo dobro sodelovanje med e, generalnim direktoratom za rast, za energijo in za konkurenco. E, in ravno tako obravnavamo države članice na enak način trenutno predvidjamo regulatorni režim med nekaterih državah članicah in sprejeli bomo ukrepe, če bomo ugotovili, da je kaj narobe in da ni spoštovanja evropske zakonodaje. Hvala. Hvala gospe in gospodje, hvala gospodu komisarju. To